na vprašanje je pregledal pooblastila gospoda Padarja Mojtena Mandla Detina in predlaga, da se potrdi njihov mandat od 6. 8. 30. novembra oziroma 1. januarja 2018 dalje ali kdo temu nasprotuje. S tem so mandati potrjeni teh poslancev.